Hello everyone. Hello everyone. Lepo pozdravljeni. If you wanna... Prosim, sedite. Potem bomo začeli s stankom. No, nekateri bomo morali iti na triloge po tem sestanku, zato res prosim, da smo čim bolj učinkoviti. Prosim, sedite. Hvala. No, očitno vlada ogromno zanimanje in hvala vsem, da ste prišli. Gospod Gualtieri ni mogel priti zato, bom sama vodila ta skupni sestanek uh, eh, Ikona Invija, kjer bomo glasovali o taksonomiji za trajnostne naložbe. To je zelo, zelo zanimiva tema. Pa še nekaj. Imamo dnevni red, če nihče ne ogovarja, bomo to sprejeli, tako kot je. Hvala. Imamo 19 jezikov za tolmačenje. In da se je na voljo tudi v elektronski obliki. Prav tako pa se srečanje prenaša po spletu. Ja. Torej, lepo se obnašate. 6. decembra imamo um, zapisnik tudi z 22. januarja z odbora za okolje. Če nihče ne bo nasprotoval, bomo potem po koncu sestanka potrdili ta dva zapisnika. Hvala lepa, da ste me poslušali. Sedaj na začetku, sedaj pa gremo na glasovanje. Upam, da ste že pripravili svoje glasovalne kartice. Ja, v redu. Gospa, gospa Perez, um, um, se pravčujem, nima glasovalne kartice, zato me boste morali šteti ročno, dodatno. Torej ste prišli nepripravljeni, ampak kako okay, bomo zdržali? Bomo gledali, kako dvigate roko. In potem bomo tako tudi šteli. Bomo, torej, gospod Beres, um, šteli zraven, sekretarat, tako da bomo vedeli, kako glasuje. Torej, tukaj, kot rečeno, gre za vzpostavitev okvira za ohranjanje trajnostnih naložb. Sedaj začnemo z predlogu spremenja 124 za, proti vzdržane, zavrnjeno. Kompromis A. Kdo je za? Proti vzdržane. Bomo preverili. Konec glasovanja. In je zavrnjeno z enim glasom. Ne vem, ali vidite rezultate? Vidite. Gospa Teres, ste bili za? Torej, še vedno zavrno. Gospa Teres je za, torej sedaj 53, 53 in je zavrno. Še vedno. Sedaj pa kompromis A2. Prosim, red v dvorani, kjer se moram sama skoncentrirati. Več kot sto vas glasuje, zato res lepo prosim, da se morite. Eh, kompromis A2 za proti vzdržane. Bomo preverili. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa stran štiri ljudje prosim, bodite tiho, kompromis B, kdo je za? Še nekaj, tukaj imamo še ustni predlog spremembe na željo ILS, imate, imate ustni predlog, ali kdo nasprotuje ustno v predlogu? Nasprotujete? Ok, več kot sedem vas je, kar pomeni, da o ustnem predlogu ne moremo glasovati, kar pomeni, da bomo glasovali o kompromisu B brez ustnega predloga spremembe. Torej, kdo je za kompromis B brez ustnega predloga? Za proti vzdržanje. Se mi zdi, da je zavrno, ampak bomo vseeno preverili. And the vote is, uh, and the vote is... Konec glasovanja. Zavrno. Sedaj pa kompromis B2. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Bomo preverili. The vote is open and uh, nearly closed. Ehm, torej, skoraj da konec glasovanja. Konec glasovanja. Res in je sprejeto. Stran šest, eh, predlog 315. Kdo je za ta predlog? 315. Proti. Vzdržani zavarjeno. Predlog 316 je isti. Se pračujem, gremo naprej. Kompromis C. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Eh, kompromis CA, kdo je za? Proti. Vzdržanje je zavrano. Kompromis CA2. Posebno želite preveriti CA? Seveda, lahko. Preverjamo. Sem želela stvari skrajšati, ampak ok. Konec glasovanja. In je zavrano, res. Kompromis CA2. Kdo je za? Kdo je za? proti. Vzdržani bomo preverili, CO2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis D. Kdo je za? Proti. Vzdržani zavrano. Kompromis D2. Kdo je za? Proti. Proti zdržane sprejeto. Sedaj pa je stran 13, se mi zdi, samo da najdem kompromis DA. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. Kompromis E. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. kompromis F, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrno. Bomo preverili. Ok. Ne, ne, se se strinja z vami. To je kompromis, če želite preveriti, ok. Eh, glasujemo, konec glasovanja. No, sem imela srečo. Vi ste za. Potem pa sprejeto z enim glasom več. Za. Za. prosim, da ne protestirate. Gospa Beres je dejala, da je za. Kaj ne pa sedaj naredim? No, ampak vseeno je bilo zelo tesno. Prej je bilo 52, 52 elektronsko. Kompromis F2, o tem ne glasujemo. Sedaj pa stran 17. Kompromis FA. FA, torej um, za, proti, vzdržanje, bom preveril. Glasujemo, konec glasovanja. Ne zavrno. Gospa Omar, sem pozabila glasovalno kartico, sem pa proti. Kaj pa že prej? Ali ste bili prej za ali proti, že pri prejšnjih glasovanjih? No, no, no, no, no. Hand, uh, sem videla, da je dvignila roko, ampak nisem točno vedela, kaj želi. Torej, gremo nazaj, kompromis F. Ali ste bili tam za ali proti? Order. If red. Torej, če je to na voljo za ene, potem mora biti za druge. Eh, res žal mi je. Ok, pač vsi nimajo glasovane kartice pri sebi, gospa Brez. Kaj želite? <laughs> Madame la présidente, je voudrais... Nekaj bi rada povedala, gospa predsedujoča. Um, to sedaj je zelo občutljivo eh, glasovanje, to je zelo kritično glasovanje sedaj. Uh, ko je predsednica dejala, da je neko besedilo sprejeto, potem je glasovanje zaključeno in ne moramo iti nazaj sedaj. Gospa Brez, ja, vem, kaj pravite, kaj ti jaz, seveda, tukaj je veliko hrupa in ja, vem, da ste bili predsednica odbora Ekon in vem, imate veliko izkušenj, ampak gospod Somar sem videla, ko je dvigovala roko, že prej sem videla, ampak jo nisem dala besede, ampak jo nisem dala besede, In zato mislim, da je pač pošteno, da jo vprašamo, kako je glasovala. Res mi je žal, tako je pošteno in pravično. Vsi pač nimajo svoje kartice pri sebi. In malce smo zbegani, seveda, bilo bi bolje, da bi vsi imeli svoje kartice in potem bilo vse v redu, e, tudi elektronsko. Samo da bomo pošteni, kajti gospa Somar je res dvignila roko in nisem dala besede prej. In zato bomo še enkrat glasovali o kompromisu F in. Torej bomo še enkrat glasovali o kompromisu F. Sedaj imate možnost, da glasujete še enkrat in bomo poštevali vsakogar, ki nima glasovalne kartice pri sebi. Torej, še enkrat glasujemo o kompromisu F. Glasujemo. Elektronsko. Glasujemo how do you vote, Mrs. Uh, Beres? Gospa Beres, kako boste glasovali? Povejte, uh, nakažite, tako da bomo upoštevali vaš glas. Vi ste za? Kdo še nima kartice? Gospa Somer, vi ste proti? Ok, konec glasovanja. In je zavrnjeno. Okay, uh, I'm sorry.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 Eh, je to zaključeno, um, se nič več ne spremenja. Um, in potem naprej, torej kot rečeno, um, po glasovanju ni več pripomp in ko je nekaj končano, je končano. In imate pravice sedaj tega še enkrat dati na glasovanje. Ja, vem, kaj pravite, gospa eh, Berez, ampak če ne želite upoštevati. Um, tega pravnega glasovanja OFA, ker sem se zmotila, potem, ok, gledajte, prej nisem upoštevala nekoga, ki je bil tukaj in je glasoval, glasovala, torej napačno sem štela, gospa Berec, ali razumete, kaj želim povedati, zato smo še enkrat to glasovali, ker sem napačno štela, ne gre za to, da sem še enkrat glasovala, samo ker mi pač ni všeč, kakšen je bil zid. Ne, nisem upoštevala nekoga, ki je bil tukaj in je glasoval, ampak je nisem videla, nisem upoštevala. Res mi je žal. Ja, prosim,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 praksa v odboru, našem odboru taka, da če kdo nima glasovalne kartice savo, da potem se njegov glas ne eh, šteje. Gospa predsednica je za vas naredila izjemo in zdaj prekleto, nehajte eh, komplicirati, da lahko nadaljujemo z glasovanjem. Hvala lepa. Madame Ries. Gospa Ries. Ja, gospa predsedujoča. No, tukaj je precej nejasno in se pridružujem, um, gospe Berez. Ne gre za to, ali lahko glasujemo z ali pa brez glasovalne kartice. Ampak gledajte, glasovanje je bilo izrečeno, rezultat je bil izrečen. Imamo člen iz poslovnika, imamo tudi ustaljeno prakso na plenarnem zasedanju. Če se kdo zmotil ali pa ne, ko je nekaj razglašeno kot rezultat, ne gremo nazaj. Vi ste šli nazaj in se potem skrivate za tem glasovanjem glasovane kartice. Ne gre za to, gre za to, da se je torej že izreklo glasovanje. Um, in potem imamo tudi kot rečeno, um, člen 164 poslovnika. Ja, vi tudi želite besedo, gospod, gospa predsedujoča. Imate pravico, da um, se odločite o tem, ali se upošteva glasovalna karca uh, in potem ste zaključili glasovanje. In ni mogoče, da predsednica torej par minut eh, po glasovanju reče, a gledajte, ne vem, jaz se vas videla, eh, ne vem, jaz se nisem videl, jaz se nisem videl, sem poslanec, ampak ne gledam vseh vas, ni pač mogoče, da tukaj nekdo prije sem po glasovanju in potem rečete, ja, bili so tam. Um, ehm, gledajte, nismo nekoga pripeljali po glasovanju sem, ampak samo pač nisem videla gospe Somers, ker je dvigovala svojo roko in jo nisem videla in potem se bo videla. <laughs> če sem čisto poštena. Potem, ko smo še enkrat glasovali, je bilo drugače. Torej smo imeli pet glasov razlike. Skratka, na koncu, gledajte, to je vaše glasovanje, to je vaše glasovanje. Če ste za ali proti, karkoli že. Zato res vas prosim, gospod Berec, kaj se daj želite? Ali se želite skrivati za to napako, ki je bila napravljena, ker pač niso poštevali enega od kolegov pri glasovanju? Ali kako? Če ste bili tako ostri glede glasovanja, potem ne vem, koliko glasov bi moral imeti za. E, zato res žal mi je bilo, da je bilo zaključeno. Nikogo nisem videla, želela je glasovati, potem so šla nazaj in res mi je žal, ne bom sedaj spremenila svoje odločitve. Zato res prosim, preštejte svoje glasove in opravite svoje delo in to je to. Tukaj ste zato, da glasujete in vsak dobi pravico glasovati in gospod Samar, nisem videla, se opravičujem za to. In to je vaš rezultat. Nisem si tega izmislil, ni to moj rezultat, ampak vaš. Vseh, ki ste glasovali za nekaj. Zato se ne smete skrivati za to napako in sedaj poskušate nekaj dobiti pri tem glasovanju, kjer sploh niste imeli večine. Res mi je žal. In sedaj bomo glasovali, če ne želite glasovati, ok, tudi prav, ampak sedaj bomo glasovali o kompromisu F2. Ne vem, kako stvari počnete v odboru Ekon, kaj ti tukaj nima gospoda Kolaterja. Ampak, eh, gledajte, mi bomo naredili po naše, ker sem sama predsednica tega sestanka in ne bom sedaj dala še enkrat besede. Res mi je žal. Torej, F2, kompromis F2, glasujem. Kdo je za? O F2 sedaj glasujemo. O F smo že. F2, kdo je za? Kdo je proti? Bomo preverili. And it's closed. Mis Kar je glasovanje? Gospa Beres ne glasuje. Gospa Samer uh, glasuje za. In je sprejeta. Sedaj pa kompromis FA. E, kdo je za, kdo je proti? Bom preverili. And uh, it is, uh, so to be honest, I see. No če sem čisto poštena. Vidim, da je veliko glasovalnih kartic, ampak niste vsi glasovali, samo da boste vedeli. Torej, da ne boste potem rekli, ni bilo tako. Sedaj je konec glasovanja. Sedaj bom dobila svojo karto. Kdo je to rekel sedaj? Lepo pozdravljen, gospa Kosta, pozdravljeni. Lepo, da ste se nam pridružili. Ja. Kako boste pa glasovali? Jaz sem za. Uh, Gospa Somar, kaj vi proti? Torej, ena proti ena je razveljavljeno med vama, ampak skupaj pa je zavrnjeno. FB, kdo je za? Against. Proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis FBB2, kdo je za? Proti. Preverjamo. And it's one closed more, and we have dva uh, proti, en za od drugih, ki nimajo kartice. Uh, eh, sprejeta. Kompromis G, who is in... Kompromis G, kdo je za? Proti, vzdržane. Sprejeta. Kompromis H, kdo je za? Proti, vzdržane spreta. Kompromis uh, I, kdo je za? Proti. Zdržani. Preverjamo. I. Glasujemo. In ene zajem proti, vzma, eh, dva zajem proti od tistih brez kartice. Konec glasovanja. In je zavrano. Kompromis I2, kdo je za? Uh, proti zdržani sprejeto. kompromis J, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeta. Kompromis K, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejeta. Kompromis K2, kdo je za, proti, vzdržanje. Preverimo K2, glasujemo. Konec glasovanja, uh, eden je proti, dva je za, uh, zavrnjeno. Ko pa misli, kdo je za, proti, vzdržane. Se prečujem. Kompromis je bil uh, zavrnjen, torej bo treba vseh predlogih eh, glasovati ločno. Uh, 94? 94? Kdo je za? Proti, vzdržane je zavrnjeno. 495 za, proti vzdržane, zavrna 426 za, proti vzdržane, zavrna 497 za, proti vzdržane, zavrna 498 za, proti vzdržane, zavrna. Kompromis L. Kdo je za? Proti vzdržane. Preverimo. Dovolj ti za upak. Konec glasovanja in je torej, zaključeno glasovanje, um, en za dva proti, oziroma um, zavrnjeno. Uh, L2 za, proti, L2 preverjamo, glasujemo. In favor. En za dva proti, konec glasovanja. Sprejeto ampak je pa treba sedaj glasovati. Ne. Gremo na kompromis M. Torej, kompromis M, kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrno. Preverjamo. Dva za, en proti. Eh, konec glasovanja. Zavrno kompromis M2, kdo je za, proti, preverjamo, glasujemo. And it's closed. One in favor, two against. Za dva proti, od drugih sprejeto. Kompromis N. Za, proti, vzdržane, sprejeto. Sedaj pa stran 30 ko premis NA, kdo je za? Proti. Preverjamo. Glasujemo. En za, dva proti. Kar za glasovanje. Potem pa, torej, 56, 55. Je zavarjeno. Kompromis NB za glasovanje proti, vzdržanje, zavrno. Ko bomo iz x za proti, vzdržanje, sprejeto, zavrno. Vsi so bili proti, zavrno. Sedaj pa, sedaj pa 554 eh, v dveh delih eh, in potem še srednji del, middle part. Najprej prvi del je brez predpeta, potem drugi del. Ne, o tem je treba glasovati. Torej, 554, uh, eh, drugi del. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržanje zavrano. Kaj pa middle part, srednji del? O middle part bomo sedaj glasovali. To je pa res čudovito. Torej, srednji del iz uh, eh, 554 je pa brezpredmeten oh, gospod Eichhout, res mi je žal, brez predmetanja. Res bi bilo čudovito, če bi glasovali o srednjem delu, prvič bi se mi to zgodilo v celotnem življenju. Sedaj pa 555. Prvi del. Kdo je za to? Proti. Vzdržani zavrano. Kaj pa sedaj? Okay, so now we are voting on compromise O. Kompromis O. Kdo je za kompromis O? Against. Proti. Zdržane. Preverjamo. Mislim, da je sprejeto, ampak preverjamo. Glasujemo. We have one again. En je proti. Koliko je za? Imate sedaj svojo kartico? Ok, se pravi, ena, ena. Samo. Uh, konec glasovanja in je sprejeta. Sedaj pa še stran 34, kompromis eh, P. Za proti vzdržanje sprejeta, kompromis Q, eh, za proti preverjamo, glasujemo. En za, en proti. Konec glasovanja. In je zavrnjeno. Kompromis Q2. Kdo je za? Proti. Uh, preverjamo Q2. Ne želim protestov, zato bolje, da preverimo. Konec glasovanja. En za, en proti. In je sprejeto. kompromis R, kdo je za, proti, vzdržani, preverjamo R, glasujemo, en za in proti, od drugih, kot glasovanja, in je zavrano. In sedaj moramo glasovati o predlogih, ki so bili tukaj v kompromisu. 123. Kdo je za proti vzdržani zavrno? 646 za, proti vzdržani zavrno. Ok, kompromis s, kdo je za, proti vzdržani sprejeta. Sedaj pa uvodne izjave. Kompromis AA. Res AA. Ok, AA. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrno. Preverimo Ok, glasujemo. En za, en proti. Konec glasovanja. Zavrno. In sedaj glasujemo o predlogih, ki so vključeni. 125 za, proti vzdržani zavrno. 126 za, proti vzdržani zavrno. Kompromis eh, A, B, 2 za, proti vzdržani zavrno vzdržani zavrna. Kompromis. Oziroma ne, o predlogih bo treba glasovati. 127 e, za, proti vzdržani zavrnjeno. 128 za, proti vzdržani zavrnjeno. 129 za, proti vzdržani. Preverjamo 129. Res ne razumem. Konec glasovanja. en za en proti, mislim, da zavrno. Uh, 130 za, proti vzdržanje, zavrno 131 za, proti vzdržanje, zavrno. Kompromis AB za, proti vzdržanje, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja, ena, ena od drugih in je zavrno sedaj pa predlogi ena za, proti, vzdržanje, zavrno. 132 za, proti, vzdržanje, zavrno. 133 za, proti, vzdržanje, zavrno. 134, 134, 134 za, proti, vzdržanje, preverimo. 134, preverimo. and it's closed, one ena ena in je konec. Ili se je en preveč, nekdo mora dati ven kartico ali pa, ne vem, gospa Somor, sedaj je v redu. Je sprejeto. 135 za, proti, vzdržanje, zavrno res prosim, da se osredotočite in dajte roke gor, kajti če ne bom pač samo videla, katere roke so gor in to je to. Um, 136 za proti vzdržani zavrano. 137 za proti vzdržani zavrano. Predlog 2, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Predlog sem bil 3, bom preverili 2. Glasujemo za 2. in konec glasovanja. E, še eden, torej je sprejeto. Sedaj je predlog 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Ista večina kot prej. Kompromis AC za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. E, predlog 139 za. Proti. Proti vzdržani zavrno. Predlog štiri za proti vzdržani zavrno. Kompromis AD za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo vseeno preverili, ker je kompromis. Bomo preverili. Glasujemo. Gospod Somar, vi ste proti. A zdaj imate kartico od vmes. Ok, gospa Beres, vi pa še vedno dvigujete roko. <laughs> Konec glasovanja. Še eden je za, ena za, torej je sprejeto. Kompromis AE, kompromis AE, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AF za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa 149 eh, za, proti vzdržanje je zavrno. Kompromis, oziroma 150, predlog 150, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. 151, ne, ta ne. Smo pri kompromisu AG, prejšnji je brezpredmeten, ena petena. Kompromis AG, kdo je za, proti. Bom preverili. Glasujemo. Nisem navajena na te glasovalne sezname, res je kompleksno. Torej, prosim, bodite pripažljivi. Še gospa Perce, za konec glasovanja, zavrano. Ja, predloge še. Eh, predlog sedem za proti vzdržanje sprejeto. Eh, predlog 152 je brezpredmeten, ok, se prečujem. Malce pomoči potrebujem, torej res prosim, da me pomagate. 154 za, proti. Fredič tukaj pravi, da moramo o tem glasovati. In to je očitno potrebno kot dodatek. Torej, 154 moramo glasovati. Uh, za, proti, preverjamo. It's in favor one. Ena je še za, konec glasovanja, sprejeto. 155 za, proti, preverjamo. 155, glasujemo 155, konec glasovanja, ena je proti in je zavrnjeno. 156 za, proti vzdržanje zavrano. Kompromis AH za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis eh, AI za, proti vzdržanje, preverimo AI. Še eh, ena je za, konec glasovanja in je sprejeto. Compromise IO za proti vzdržanje spretov. AK za proti vzdržanje spretov. AL za proti vzdržanje spretov. Vzdržanje želimo preveriti. OK, AL preverjamo, glasujemo. Plus ena še za. Konec glasovanja je sprejeto kompromis AM za proti vzdržane sprejeto AN za proti vzdržane sprejeto AO za proti vzdržane zavrno. Želite preveriti? Ne. Potem pa predlogih. 179 eh, za proti vzdržane sprejeto zavrnil. Oziroma, ok, preverimo 179. 179, preverimo. Liberalci so bili proti. Torej, konec glasovanja. En, ena še proti, zavrnil. 15, za 15, proti, vzdržani, zavrnil. 180 za, proti, vzdržani, zavrnil. 181, 82, Oba sta skupaj. Oba skupaj. Uh, eh, 1 in 82 za, proti vzdržani zavrn. 183 za, proti vzdržani zavrn. 184 za, proti vzdržani zavrn. Uh, 184 preverjamo konec, eh, torej, eh, liberalce bili proti zeleni, tako dalje, tako da ne. Gospa bi res ena proti, konec glasovanja. In je zavrno. Se sem rekla, liberalce so bili proti. AP, kdo je za? Proti. IKR je proti. In je sprejeta. A Q za proti proti vzdržanje sprejeta. AR za proti preverimo. AR konec glasovanja. Gospa Beres, vi ste za. Konec glasovanja. Je zavrno. 57, 57. Še gospod Beres upoštevamo in je zavrnjeno, in gremo naprej na predloge, ki so bili tukaj v kompromisu. 18 za, proti, vzdržani, preverjamo 18. Še plus ena za, konec glasovanja. Sprejeto. Uh, eh, 194 za, proti, vzdržani, preverjamo 18 sprejeta oziroma preverimo 194. Glasujemo. En za. Konc glasovanja. Zavrno. Hvala. Ivo. 125 eh, za. Prosim, dvigujte roke. Veliko vas je, zato je težko videti. Eh, za proti vse druge skupine so proti, zato je zvrnil. 196, kdo je za? Proti, zdržane, zavrnil. Kompromis AS, za, proti, zdržane, preverjamo AS. Glasujemo konec glasovanja, še en plus, za, eh, zavrnil. 19, glasujemo za, proti vzdržani zavrno, 128 za, proti vzdržani, prijeljeno 128 glasujemo. In je konec eh, glasovanja, vsi ne glasujo. To je rejected. 197, who is in favor? Dve za, proti. Se mi zdi, da je zavrnil, ampak bo treba dati. Daval ti zaupanje. I can see you have the cards in the sockets, but not everyone is voting. The vote... Uh, konec glasovanja. Še ena za. Zavrno. 129 za, proti, vzdržane. Zavrno. AT, ko bom z AT za, proti, vzdržane. Sprejeto. Sprejeto. AU za, proti vzdržanje. Sprejeto AV za, proti vzdržanje. Preverimo AV, glasujemo. One uh, in favor. It's closed. A, poleg tega, konec glasovanja. Zavrno. Predlog 21 za Proti. Preverimo 21. Glasujemo. Še um, en za konec glasovanja. Še vedno je zavrnjeno. Uh, 207 za, proti, z, proti, vzdržani, zavrnjeno. 206 za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 za, proti, vzdržani, zavrno. 209 za, proti, vzdržan, sprejeto. 210 za, proti. Preverjamo 210, glasujemo. Še ena je proti in je konec glasovanja. Niso vsi glasovali, ampak takšno življenje. Uh, sprejeto, sedaj pa 22, glasujemo za, proti, vzdržane. SND ni nič ste pokazali, ali ste za ali kaj. Preverjamo 22. Ne morem reči, kdo je za. Uh, eh, glasova. In je konec glasovanja. Še plus ena za. In je sprejeto. Ko bomo iz A dvojni v, kdo je za. Proti vzdržane, sprejeto. AX za, proti vzdržane, sprejeto. AY za proti preverimo a, y preverimo glasujemo še plus ena za in konc glasovanja in je sprejeto a z za proti Jaz e zdaj vas nisem videl, vi ste za, sprejeta pa tam. Uh, 2.23 za, proti vzdržani sprejeto. Uh, komunist AA, uh, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Komunist uh, trojni B, za, proti vzdržani sprejeto. Komunist trojni C vza proti vzdržani spreta. To je sedaj za Brexit. Te trojni, karkoli že. Trojni D sedaj. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Preverjamo. Ok. Trojni D. People houses. Ok. The vote is open. We have plus... Eh, še plus tega za, konec glasovanja in je sprejeto. Kompromis struni. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem 242 za, proti, vzdržane. Preveramo. 242. Glasujemo še plus ena za. In je konec glasovanja. In je zavrno. Kompromis strani F. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrno. Preverjamo. Ok, strani F, preverjamo. Zadnja stran, zato res prosim, da se skoncentrirate. Troni F, uh, ste vsi glasovali, elektronsko glasujemo, ena še za. Uh, plus. Niste vsi glasovali? Ampak kako je konec glasovanja? Še ena zadnja sprejeta. Uh, predlog 28 za proti, preverjamo 28, glasujemo še ena je za. In je konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujete, prej pa niste. Vsaj šest vas ni glasovalo. Torej, predlog poročila, um, kot je bilo spremenjeno, uh, elektronsko bomo glasovali, gospod Eichhout, samo trenutek, rad bi pregledal vse rezultate. Pet minut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 Now for the final vote, if you are ready, people. Now. Še končno glasovanje. Zdaj se nam je pridružil tudi gospod Gualtieri, tako da bom njemu prepustila končno glasovanje o tem zelo spornem poročilu. Gospod Gualtieri, samo končno in zaključno glasovanje, da boste dali češnico na torto. Tako da zdaj je vse v vaših rokah. Žal prevoz iz Frankfurta ni bil zelo hiter in čekvit. Torej glasujemo o končnem, uh, končno glasovanje, pomensko glasovanje. Ja, plus one. The vote is closed. Konec glasovanja. 52 za, 44 plus ena min, m, m, eh, m, proti 19 držanih, poročilo je sprejeto. Najlepša hvala vsem. S tem je sestanek zaključen. Hvala.